Nadaljujemo z obrazložitvami glasov, kot sem dejal. Začeli bomo pri poročilu Vajceker. Za eno minuto dobi besedo gospa Von Storch. Ja, um Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gre za virtualne valute, kot je recimo Bitcoin. Pomembno je to, da ima tehnologija, ki, lahko, ki stoji za tem, ima velike pozitivne učinke. Lahko bi prihranili na milijarde, tako imenovane distribute eh, ledgerje, Ehm, pravzaprav bi to omogočilo decentralizirane prenosne kanale, ampak ta decentralizirani pristop določene stvari onemogoča, onemogoča centralno obdavčenje, regulacijo, nadzor in ravno s tem imajo birokrati tukaj problem. Ehm, potrebujejo centralni pristop in eh, proti takšnim pojavom so pač presmočni. To je razvidno iz celotnega poročila. Ampak potrebujemo takšno novo tehnologijo, brez regulacije, brez nadzora. Eh, in tudi v prihodnosti mora to potekati brez nadzorovanja Evropske centralne banke in komisije naj eh, umaknejo svoje prste od bitcoinov in drugih valut, eh, drugih digitalnih valut. Zato sem glasovala za to poročilo. Najlepša hvala za eno minuto, gospod Mamikins kot to letoš. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Odkar se je pojavil Bitcoin pred sedmimi leti, kot tudi virtualne valute, druge virtualne valute, se je eh, tehnologija razvila in eh, seveda sedaj bolj vpliva na finančne trge in druge sektorje kot v, pretekle, eh, v preteklosti mislim, da je prišel trenutek, da ocenimo prispevek to vrstnih valut. Razmišljati moramo o osnovnih eh, načeljih eh, reguliranja to vrstnih valut. Virtualne valute eh, imajo potencial zmanjšanja transakcijskih stroškov, še posebej za čezmejne transferje. Uporabljajo se lahko tudi za ustrezne varnostne strukture, izboljšajo lahko eh, hitrost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 virtualnimi valutami. Teh ne, mo, teh ne smemo spustiti v finančni sistem, ne da bi to področje prej regulirali. Ne moremo regulirati vsakega človeškega ravnanja, s tem se strinjam, ampak stabilnost finančnega sistema je izredno pomembna, zato moramo se biti sposobni odzvati na negativne posledice virtualnih valut. To je naša dožnost kot zakonodajalcev. Eh, negativni učinki lahko obstajajo tudi pri virtualnih volita, eh, valutah. Eh, lahko bi na ta način legalizirali dobičke iz kriminala in to bi lahko prispevalo k špekulativnim mehurčkom, ki so v preteklosti prevedli do zrušenja finančnega sistema. Pozivam k regulaciji tega področja. Najlepša hvala, sedaj pa poročilo Keller. Gospod Mamikin, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pred nekaj leti se je začela migracijska kriza in od takrat eh, je Švedska prejela 170 tisoč prošen za azil to pomeni 11 tisoč oziroma več kot 11 tisoč prosilcev za azil na milijon prebivalcev. To je najvišja raven na svetu, ne zgolj v Evropski uniji. Z odločitvijo sveta bi morala uh, Švedska prijeti 1400 prosilcev za azil iz uh, Grčije in uh, podobno število iz Italije, ampak glede na to, koliko prosilcev za azil že imajo, uh, bi uh, jim morali pomagati. Gospa Makovej, najlepša hvala. Na mizi imamo prošnjo švedske uh, za zamrznitev za 12 mesecev. Uh, zahtev, ki izhajajo iz eh, kvot. Švedska je v letu 2015 sprejel, sprejela več kot uh, eh, 160 eh, tisoč prosilcev za azil. To seveda bremeni švedski sistem in njihove zmožnosti obdelave uh, prošnje tistih, ki prosijo za mednarodno zaščito. Vse države članice morajo imeti možnost uh, sprožiti takšen obramni mehanizem, ko se soočajo eh, z nujnimi razmerami, kot eh, gre eh, v tem primeru, v primeru Švedske, ki je že prejela veliko pros, prošen za azil. Najlepša hvala, gospa Koraca Bild. Je naslednja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To smo izglasovali z veliko uh, večino in podpreti moramo uh, Švedsko. Uh, omogočili smo jim zamrznitev uh, za eno leto programa uh, premestitev uh, migrantov iz uh, Grčije in Italije. Grčija je sprejela veliko več beguncev kot uh, druge države. Smo v nujni situaciji in zato moramo zagotoviti začasno zamrznitev, tako da bomo lahko našli uh, dolgoročen sistem, da bomo lahko še naprej sprejemali begunce, ampak na dostojen, eh, human način. Švedska eh, lahko še naprej sprejema begunce. Eh, Švedska bo vedno svobodna država, ki bo pomagala ljudem, ki potrebujejo pomoč. Ampak tudi druge države morajo nas pri, sprejeti, prevzeti določeno breme. Skupaj 28 držav članic mora to narediti. Najlepša hvala. Sedaj pa resolucija o čezatlantskem pritoku podatkov. Mamikins še tretjič. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kar se tiče čezatlantskih eh, odnosov med ZDA, Kanado in EU, eh, e je treba dejati, da so ti odnosi zelo eh, aktivni in ti tokovi so zelo aktivni aktivni. Tudi z finančne plati je to pomembno. 15 terabitov na sekundo je pretok eh, podatkov. Več kot kjerkoli druge. Leta 2014 eh, je digitalni trg predstavljal 54 eh, odstotkov celotnih tako. Ta čezantlantski vidik je izjemno pomemben eh, in zato podpiram ta dokument. Mislim, da je izjemno pomemben. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Curtin Darling za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Revščina eh, je prizadela več kot eh, 50 milijonov evropejcev. Ljudje so v velikih težavah eh, in to je nespremljivo. V mojem volilnem okrožju to vpliva na vsako deseto gospodinstvo. Nihče ne bi smel eh, ugasniti eh, ogrevanja po zimi. Nihče ne bi smel izbirati med ogrevanjem in hrano na mizi. Pozdravljam poročilo kolegice eh, Grifinove. Mislim, da je to pomemben korak naprej pri reševanju nekaterih teh eh, vprašanj. Če bomo to začeli izvajati, bomo s tem lahko eh, rešili nekatere glavne vzroke za energetsko revščino. Potrošniki morajo imeti možnost iskanja in uporabe najprimernejših sporozumov za njih. Torici in Jukipovci so danes glasovali proti prepovedi nelojalnih eh, trgovinskih praks. To ni pravi način reševanja eh, vprašanja energetske eh, revščine. Mislim, da Terezino poročilo izpostavlja prave načrte za naprej. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Mamikin za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. trenutno se Evropska unija ukvarja z reformo energetskega prostora, zato da bi zagotovila bolj eh, prožen, decentraliziran sistem na osnovi obnovljivih virov energije. Naš eh, glavni namen, naš glavni cilj je, da zagotovimo stabilno, dolgoročno eh, schemo dobave energije. Ljudje morajo imeti možnost ustvarjanja lasne energije. To je prav tako uh, pomembna možnost, še posebej na tistih eh, področjih, ki niso uh, gosto poseljena. Izbirati bi morali uh, lasne ponudnike, to možnost morajo imeti. Dolgoročno gledano bi se lahko znebili uh, energetskih monopolov. V nekaterih državah je to še vedno težava. Seveda sem za to smer. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Makovej je naslednja za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči klasični centralizirani uh, ogrevalni sistemi so uh, eh, zastarali. Sedaj uh, potrebujemo učinkovite sisteme na temelju obnovljivih uh, virov energije. Ti predlogi temelijo na treh stebrih, boljše informacije za potrošnike, da bodo ti lahko uporabljali manj energije in tudi porabili eh, manj denarja za to energijo. Drugi steber se nanaša na možnosti za potrošnike, da ti izbirajo med različnimi možnostmi za ogrevanje. In tretji steber, eh, visoka raven eh, zaščite za potrošnike. Podpiram to poročilo, ampak še vedno moramo razmisliti o tem, kako ustrezno definirati eh, energetsko revščino na evropski ravni. Vsaka država članica ima namreč eh, drugačne energetske potrebe in eh, drugačne povprečne prihodke. Razumni stroški, neki sprejemljivi stroški so lahko torej definirani na različne načine v različnih državah. Definirati moramo energetsko revščino, potrebujemo pa ta dogovor. Hvala. Najlepša hvala. Za eno minuto, gospod Polčak. Odločne podporuji projekt energetike. Najlepša hvala. Popolnoma eh, podpiram energetski svežen za Evropo. Podpiram tudi idejo o enotnem trgu za eh, energijo. V tem sektorju se moramo posvetiti vprašanju eh, usklajevanja pravil. Kaj bo ostalo? v rokah držav članic in kaj bomo uskladili na evropski ravni. Komisija je tista, ki se mora odločiti, kako naprej. Glede poročila samega, eh, mi je všeč element konkurenčnosti za evropska podjetja, za tista, ki že delajo na energetskem trgu ali pa zgolj šele vstopajo na ta trg. Verjamem, da lahko ustvarjamo dober sistem, ki dobro deluje, tako da bomo lahko tržili eh, energijo na ustrezen način. Mislim, da je pomembno tudi, da zagotovimo ustrezne socialne eh, vidike to vrstne scheme. To je pomembno za individualne potrošnike, boriti se moramo proti energetski revščini in to je za nas bistvenega pomena, pomemben tudi prometni, prometni sektor. Najlepša hvala. Sedaj pa poročilo Arena, revščina vidik spola. Gospod Škripek dobi eno minuto. Vam predsedajoči. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tukaj govorimo o revščini med ženskami. To je povezano z neenakostjo med moškimi in ženskami. Moškimi in ženskami. Povdarjam. Ta dokument definira posebne potrebe specifičnih eh, skupin eh, glede na njihovo spolno usmerjenost. Eh, nekatere skupine sploh nimajo imen. Če se želimo boriti proti revščini, potem moramo rešiti vprašanje nespremljivih razlik pri plačah med moškimi in ženskami. Nekatere ženske so leta in leta skrbela za otroke in druge odvisne osebe. Regulirati moramo tudi neformalno delo. Imamo ranljive skupine enostarševske skupine družine, imamo ljudi, ki so brezposelni. Najti moramo ustrezne rešitve za boj proti revščini med eh, ženskami. In eh, nespremljivo je, da se pogovarjamo o posameznih potreb, eh, potrebah žensk, če so naprimer lezbike ali pa heteroseksualne in tako naprej. Še naprej nekateri uh, promovirajo to agendo spolne ideologije in tega nisem mogel uh, podpreti. Najlepša hvala. Gospod Mamikin je naslednji. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. 64 milijonov žensk, 57 milijonov uh, moških v Evropski uniji živi v revščini. Število uh, Eh, žensk je torej precej više. Pogosteje se soočajo z revščino in socialno izključenostjo. To velja za uh, vse socialne skupine, starosti in uh, oblike družin. Moramo, omeniti moramo tudi žalostno dejstvo, da ženske le stežka uh, Eh, ostajajo poklicno aktivne zaradi različnih eh, razlogov. Pozivam komisijo, da čim prej pripravi globalno pobudo na tem področju, da s to pobudo reši vprašanja eh, mater, očetov in njihovih posebnih potreb. Najlepša hvala. Hvala, gospod Mamikins. Sedaj pa poročilo Dalton. Gospod Mamikin, ni se vam treba usesti, beseda je vaša, izvolite za eno minuto. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi dejal, da eh, je bil enotni trg reformiran pred 20 eh, leti, sedaj pa imamo nov trg, ki nima več tarifnih ovir ampak nažalost še vedno obstajajo netarifne ovire. Nažalost. Razumemo torej, da je treba odpraviti birokracijo, še posebej kar se tiče digitalnega enotnega trga, naprimer. Tudi kakovost eh, storitev je zelo pomembna, ukrepiti jo moramo. V naših državah članicah eh, so sistemi različni in eh, lahko se znajdemo v situaciji, ko Eh, neko eh, pismo, eh, ki je poslano v fizični obliki, pride prej k naslovniku kot pa digitalno pismo. Gospa Makovej, za eno minuto. Lepša hvala. Enotni trg smo lahko vzpostavili, ker smo imeli skupne cilje. Odprava ovir je bila skupni cilj, ki smo ga imeli. Sedaj pa imamo netarifne ovire v Evropski uniji in te povzročajo dodatne stroške za podjetja, ki eh, se želijo vključiti na trg. Ta podjetja eh, so pod največjim udarom. Govorim o različnih eh, režimih DDV-ja, govorim o sporazumih med nekaterimi državami članicami in multinacionalkami. Vse to so netarifne ovire, ki so slabe za državljane, ki morajo zato plačevati več za storitve in proizvode obstoj eh, eh, nepopolnih eh, spletnih postopkov in nejasnost teh postopkov, to so prav tako netarifne ovire in to povzroča težave na enotnem trgu. Če bi dokončali enotni trg, potem bi po zadnjih ocenah lahko z ustreznimi javnimi razpisi zagotovili več kot 600 milijard evrov dohodkov. Najlepša hvala. Sedaj pa poročilo komi. Za eno eh, minuto, gospod Makovej. Izvolite, beseda je spet vaša. McAvey. Gospod Makovej, izvolite. Ne? No, če ne želite besede, smo s tem prišli do konca obrazložitev glasov. Zapisnik eh, bo na voljo na eh, naslednjem zasedanju. Na voljo bodo tudi eh, vsa poročila, ki so bila sprejeta tekom